Naj vam zagotovim, da bomo vse vaše predloge upoštevali. Hvala. Vešno. Hvala lepa, gospa komisarka. En predlog resolucije je bil podan v zaključek te razprave. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo v sredo ob pol dvanajstih. Sedaj pa gremo naprej na enominutne govore. najprej. Gospa Patrao Neves, ponovno izvolite. Obrigada, no, pasadi... Hvala lepa, gospod predsedujoči. 13. februarja je tornado prizadel 55 kmetij. Milijon in pol evrov škode naj bi nastalo. Ta tornado je v Filadokonde odpravil večmesečno delo teh kmetov. Kmetje bodo morali ponovno saditi, če želijo, da bi sploh želi kakršenkoli pridelek. Februarja lani so bili prizadeti zaradi hude nevihte, 14 milijonov evrov škode so utrpeli, do sedaj še niso prejeli nobenega odgovora strani pristojnih organov. 2000 kmetov je bilo prizadetih, 5 tisoč ljudi, 10 tisoč delovnih mest, posredno in neposredno. Ti izjemni podnebni dogodki se pojavljajo vse bolj pogosto, kaže na to, kako ranljive so dejavnosti na kmetijstvu. Vsakršno zavarovanje je predrago, zato se mi zdi, da bi v luči vsega tega Evropska unija morala predvideti nek minimalni jamstveni sklad za kmete in razmisliti tudi o pragovih za dostopanje do sklada za solidarnost. To velja tudi za regije. Sicer bodo tiste regije, ki jih prizadanejo naravne katastrofe, bile izključene iz teh skladov. Hvala. Najlepše hvala, gospa Petra Neves. Samo naj povem da ko ste vzeli besedo, ste govorili dlje, kot vam je bilo dodeljen čas in tudi zelo hitro. Govorili ste prehitro za tolmače. Mogoče bi lahko nekako strnili to, kar želite povedati. Najlepše hvala. Naslednji govornica je gospa Smolkova. Izvolite. Govorila bo o prenosu finančnih sredstev v transport. Izvolite. Najlepše hvala za besedo. Prejšnji teden je uh, Jan Figel, uh, eh, namestnik premjeja, nekoč komisar, prišel v Brusel na pogovore, da dobi finančna sredstva iz uh, operativnih programov uh, izobraževanje, um, znanost, vključevanje pri 300 milijonov evrov. Naj se to prenese v. Uh, program za transport. Eh, zgradnja avtocest je gotovo pomembna, vendar pa imamo strategijo Evropske unije do 2020 in v teh kriznih časih se moramo zavedati, da ukinjanje um, ovir za rast del, števila delovnih mest in uh, obstajajo tudi socialna tveganja, ter da so znanost in raziskave ena od glavnih prioritet. Strinjam se z uh, slovaškimi strokovnjaki, učitelji in um, drugimi, ki so proti temu, da se to prenaša v transport. Gre za uh, 350 milijonov evrov, to je ogromen znesek, ki se ukida, ukinja iz, um, iz uh, eh, drugih področji. Uh, eh, najlepše hvala. Gospod Tremosa Barceles. Dragi kolegi, katalanska uh, javna televizija TV3 je bila ukinjena oziroma zaprta prejšnji teden. To ni le v nasprotju z evropskimi direktivami o jezikovni raznolikosti in eh, listini o jezikih manjšin, ampak to je tudi direktna kršitev eh, kulturnega eh, bratstva, ki si ga delijo prebivalci Valencije in Katalonije. Posebna privatna Inštitucija je bila pred 20 leti tista, ki je eh, postavila repetitorje in sedaj so od nje zahtevali, da jih zaprejo. Naj omenim tudi posebno javno eh, pobudo, ki je eh, podprla katalansko televizijo v španskem parlamentu, govorimo o 600 tisoč prebivalci. In kljub vsemu, da sedaj ni bilo narejenega nič. Najlepše hvala, gospod Tremopolus, imate besedo. Najlepše hvala, kolegice in kolegi, gospod eh, predsedujoči. Um, podporni mehanizem Evropske komisije je pred kratkim uh, zahteval, da se o proda v Grčiji ogromno premoženja v javni lasti do leta 2013. E, odgovorni komisar oziroma njegove izjave kažejo, da se postavlja pod vprašanje celotno gospodarstvo v Grčiji, od katerega se zahteva, da se proda celotno ja, premoženje v javni lasti. Vendar ne gre za enake vrste premoženja. Obstajajo um, zgradbe, ki nimajo javne funkcije, obstajajo pa eh, seveda tudi tiste, ki imajo javno funkcijo. Eh, nekdanje atensko letališče naj bi se eh, sedaj uporabilo tako, da bi uporabili kot parkirna mesta. In tudi malo parkov imamo. Torej, Eh, prav gotovo bi z izgradnjo parkov izboljšali stanje okolja. Na ta način pa enostavno se odpovedujemo določenim okoljem in določenim funkcijam, kar je sigurno v nasprotju z um, konceptom trajnostnega razvoja in onemogoča uh, trajnost v uh, prihodnosti. Najlepše hvala. Eh, gospod Medelski ima besedo. Hvala lepa. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, dame in gospode. Eh, kakšna eh, sramota, da je gospod Macmillan Spot ravno kar nehal predsedovati. Hotev sem ga nekaj vprašati, kajti vem, da ga zanimajo človekove pravice in na to temo bi rad prav nekaj sam povedal. Kot veste, dame in gospodje, eh, po eh, beloruskih eh, volitvah v 19. decembra jih je bilo mnogo priprtih. Vsi kandidati za predsednika, ki so se postavili eh, v boj z eh, Lukašenkom, so bili preprti. Eden od teh, eh, Mihalevič, je bil 19. januarja izpuščen in poročal je, da so ga mučili. Ne bom vam razlagal, kako je to bilo, ampak lah, rečem pa lahko, da je bilo mučenje zelo hudo. Glede na rezolucijo, ki jo bomo sprejeli leto, se obračam na to na ta zbor in še posebej njegovega podpredsednika Macmillana Scotta eh, in pozivam, da zelo jasno eh, povemo, da želimo, da se prekine z to vrstnimi postopanji. Najlepše Hvala. Uh, gospod Mekmilan eh, eh, Scott je poslušal to, kar ste želeli povedati. Zelo nas zanimajo človekove pravice, prav vse v tem parlamentu. In ko govorite o mučenju, lahko vam tukaj zagotovim, da sem uh, tudi sam uh, bil pri tem vključen, uh, spremljal sem to situacijo in pravzaprav sem tudi sam žal bil deležen mučenja. Uh, Z, in res, gospod Macmillan Svat je uh, natančno poslušal. Gospod Miguel Portas ima besedo. Niši. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Na začetku leta je bila pesem. Rekli so, da se začenja novo obdobje, nov svet prihaja. Eh, vse, kar rabite narediti, um, treba se je le učiti in to je bila skoraj kot neka koračnica v našem v mestu, odkudar prihajam, v državi, odkudar prihajam. Uporabili so eh, Facebook in naenkrat so ugotovili, da imajo negotove delovne razmere in podobno. Z drugimi besedami, obstajajo nezaposleni ljudje, ki morajo na koncu po študiju plačati, da sploh dobijo delo, potem zaslužijo le 500 evrov na mesec. Eh, na, tem, na to temo je bila organizirana internetna kampanja. Ima široko podporo. In dobro je, da ljudje o teh težavah več ne molčijo. In kot je rekla njihova pesem, to je generacija, ki enostavno ne prenese več. Ima popolnoma prav. Najlepše hvala. Gospod Salafranka ima besedo. Hvala lepa. Sam bom govoril o Libiji. To, kar se je zgodilo v Libiji po dogodkih v Tuniziji in pa v Egiptu, um, Torej, dogodki so v Libiji dosti bolj krvavi in se sprevačajo v dramatično situacijo. Ljudje so se uprli režimu despotov in sedaj se borijo proti režimu, ki je leta in leta zaustavljal družbeni razvoj in pa spodbujal social, socialne nepravičnosti. Um, seveda so tukaj zelo udeleženi tudi evropejci. Veliko podjetij je, ima sedež v Libiji in ta država je tudi tretja prežvalka nafte v Afriki. Ta nestabilnost sedaj povzroča mm, negotovost na trgih. Videli smo, da je cena nafte narasla in zato mislim, da mora Evropa temu posvetiti posebno pozornost. Uh, najprej eh, toku beguncev, ki prihajajo ne samo iz Libije, ampak iz, iz celotne Severne Afrike. In pa drugič, v luči proračunov, na katerih že vpliva gospodarska kriza. Moramo se vprašati, kakšni so razlogi za to. Potrebno je poskrbeti za ukrepe. Eh, moramo se gledati tudi to, kar se dogaja v Evropi. Potrebno je stvarjati delovna mesta in pa možnosti za mlade ljudi. Videli smo, da se je to, kar se je zgodilo v Severni Afriki, zgodilo zato, ker mladi ljudje niso imeli upanja. Hvala lepa sedaj pa gospod Vadim Tudor. Domnilor in domnilor, zilele acestea partidul de... Gospe in gospodje, pred uh, nekaj dnevi je vladoča stranka v Romuniji se odločila, da bo eutanizirala potepuške pse in uh, apelirala je na ljudsko stranko, ki je tudi krščanska stranka, da naj se pogovarja tudi za liberalno stranko v Evropi, tako da eh, njihove roke ne bi umazala ta nedolžna kri. Jezus je rekel, sam želim usmiljenje in ne žrtev. Zato apeliram na vse kolege, ki so lastniki psov, tisti, ki so lastniki psov, ljubijo svoje pse, da se naj temu uprejo. Romunija se vrača v temne čase, postaja barbarska. Eh, režim Basijesku sedaj eutanizira pse, jutri pa bo to počel z ljudmi. Eh, Kati psi predstavljajo tudi dober posel za mafijo. Prosim, pomagajte Romuniji, da ne bo postala Uganda ali Ujamin. Veliko je humanih načinov In eh, umor, kot smo videli iz eh, zgodovine, nikoli ni česar ne reši. Hvala lepa. Beseda ima gospod, gospod Teokaros. Hvala lepa, kjer je Pitrobe, agabidi si nadelfi. Hvala lepa. Spoštovani kolegi. Vsi smo spremljali, kaj se je dogajalo v Severni Afriki. Ampak ne smemo pa pozabiti, kaj se dogaja z, na Cipru. To je posebej pomembno. To je pomembno zasi za tiste, ki menijo, da ne poslušamo turških eh, ciprčanov. Nastopil je čas, da jim prisluhnemo turška okupacija jim je vsili, jih je postavila v neruden, v težek položaj. Dejansko se pojavlja tudi grožnja islama. Veliko se tam postavlja mošej in pa gospod Erdogan na Cipr pošilja svoje, na severni Cipr pošilja tudi učitelje. Rekli so ne Amanovemu načrtu, niso glasovali za. Zato moramo prisluhniti tudi tem ljudem in uh, moramo se posvetiti temu, kaj se dogaja našim sodržavljanom na Cipru. Hvala lepa. Naslednjega kolega ne vidim mm, v dvorani, zato dajem besedo gospodu Pirilo. Hvala lepa za besedo. Situacija na področju eh, ribištva, tu, r, ulova tuna na sredozemljem, na uh, veliko škodi ribičem. V skladu z mednarodnimi pravili je uh, italijanska vlada zmanjšala kvote le za profesionalne ribiče ni pa zmanjšala kvot za športno ribolov, kar je absurdni ukrep ravno v krizi za ribiški sektor. Naj opomnem za, na negativne ukrepe, ki so splošno prisotnih in upam, da bomo v naslednjih uh, mesecih komisarka uh, pripravila uh, ukrepe za nadaljevanje uh, ulova določenih vrst eh, v Italiji in da bo se to uporabljalo še do konca leta 2012. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Alfano. Hvala, gospod eh, predsedujoč. Glede na dogodke na Bližnjem vzhodu, mislim, da v evropskem inštitucijem vemo, da ne moremo eh, kar naprej eh, ne upoštevati človekovih pravic in ustav. Naj rečem, da v. Italiji poskušajo Berlusconija rešiti eh, hudih obtožb kaznjevih dejanj in zaradi tega eh, se odloča, katero sodišče bo imelo pravico soditi eh, Berlusconijo. Ampak ne smemo kar naprej si zapirati oči pred neštetimi poskusi Berlusconija, da ogrozi sodno samos samostojnost sodne oblasti. Eh, ravno mi, evropski parlamentarci, moramo tukaj dvigniti svoj glas. Berlusconi napada sodstvo, ministr za, not, eh, za eh, sodstvo Alfan eh, prihaja v Bruselj, pri tem pa ne najde niti trenutka, da se sreča z evropskimi parlamentarci. Mogoče, jih, mogoče ga skrbi, kakšno vprašanje mu bodo zastavili. Hvala lepa. Gospa Alfano, vi ste govorili nekoliko prehitro in zato otežujete delo tolmačev. Tolmačem se predsedujoči seveda opravičuje, nisem vas mogel prekiniti, ampak eh, tako hitro se govori, da bi vas mogoče popolnoma iztiril, če bi vas prekinil. Naslednjega govornika prosim, da govorijo nekoliko bolj počasi. Gospod Vlasa, kaj se da na vrsti?

razlikovati med eh, zavarovalnimi premijami na osnovi spola. To je šlo predaleč in to bo imelo veliko vpliv na zavarovalniški sektor in prav tako je to popolnoma nelogično. To je skoraj tako, kakor da zavarovalne družbe ne bi mogle upoštevati, kako pogosto je imel nek voznik nesrečo ali ne, oziroma ne bi upoštevale tega, ali je hiša na hribu oziroma ali je izpostavljena poplavam. Res je, da obstaja večja smrtnost na cestah med moškimi, veliko večja kot eh, med ženskami. Poleg tega, moški, pričakovana življenjska doba moških je 73 let na češkem, žensk pa 80 let. Zato je nesmiselno, da ne moremo razlikovati med moškimi in pa ženskami, ko gre za zavarovalne premije. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospod Ferreira agravam se cada dia as socialne posledice tako imenovanih varčevalnih ukrepov so vedno hujše. Ehm, Sektori in pa gospodarske družbe še vedno nabirajo velike dobičke in izkoriščajo nacionalne vire z velikimi obrestmi na posojila, kako se je zgodilo v primeru Portugalske. In sprašujem se, kako dolgo se bo to še nadaljevalo sedaj z tako imenovanem paktu za konkurenčnost predlagajo še več obdavčevanja, ko gre za socialno pravičnost, višano upokojitveno starost, še več negotovosti na področju zaposlovanja, ekonomsko upravljanje. Vse to želijo uveljaviti proti volji ljudim, ljudem, ampak gospodarstvo se še naprej bori v Evropi. Ti retrogradni premiki naše civilizacije so takšni, da bi se jim lahko tudi izognili. Morali bi podpirati stavke, demonstracije, zlasti stavko, ki je potekala na portugalskem, ta kaže na to, da je v prihodnosti še upanje. Hvala lepa, naslednja gospa Vertman. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, pogoje življenja v severnem Cipru, torej eh, delu Cipre, Cipra, ki ga okupira Turčija, kandidatka za stop v Evropsko unijo, so neuzdržne. Vedno znova se krši človekove pravice. E, Turčija naseljuje ljudi na ta del Cipra in s tem povzroča demografske spremembe. Turški ciprčani so že manjšina v svoji domovini in veliko imena, imen vasi je bilo spremenjenih. Zaradi tega se je zgodilo tudi veliko protestov nedavno in turške cipriote so Turki ponižali. Eh, Turčija je namestila veleposlanika v severnem Cipru z guvernerjem. Zato vas prosim, da ukrepate, preden bomo izgubili ta del Evropske unije v škodo Turčije eh, oziroma v škodo Evropske unije in da bomo pomagali prebivalcem tega dela Cipra. Hvala lepa, kolegica Vertman, sedaj pa bomo predali vašo prošnjo predsedniku Buzeku. Gospod Kumucakos ima sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka. Samo pred nekaj uh, urami je Mundis spet uh, razvrednotil oziroma dal slabšo oceno grškemu gospodarstvu. Stra, torej mi smo v opozicijski, v opozicijski stranki v Grči in resnično kritiziramo našo vlado zaradi njenega gospodarskega ravnanja. To razvrednotenje je nelogično. Gre za nekaj dni pred ključnim datumom za Grčijo, gre za ključno pogajanja 11. in pa 25. marca na vrhu v Evropski uniji, ko se bo sprejelo zelo pomembne odločitve. Ni samo Grčija tista, ki trpi zaradi ocen teh bonitetnih agencij. To samo kaže na to, kako sistem ne deluje. In ker že imam besedo, gospod predsedujoči, želim nekaj trenutkov govoriti o vrhovih, ki bodo potekali marca. Ti so ključnega pomena za območje evra in pa za celotno Evropsko unijo. Neuspeh bi predstavljal velik problem za Evropsko unijo. Trgi bi propadli, ampak tega ne smemo dovoliti, ne smemo izgubljati časa. Hvala lepa. Kolega Sedaj pa gospod Enčijan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Koalicija, koalicija nevladnih organizacij za strukturne sklade mi sporoča, da obstaja zelo slabo upravljanje s strukturnimi skladi v Romuniji. Zlasti, ko gre za strukturne programe za človeške vire. Romunska vlada in pa premije sta se zavezala temu, da bosta izboljšala absorpcijo teh, teh eh, skladov, ampak um, izboljšav sploh ni bilo. Strukturni skladi ne pomagajo tistim, ki bi morali pomagati, ampak predstavljajo samo dodatne ovire. Veliko je nepravilnosti, veliko je zamud pri izplačilih, veliko je nepreglednosti pri dodeljevanju sredstev. In zato pozivam Evropsko komisijo, da naj posreduje in da naj predzame nadzor nad aktivnostjo agencij, ki upravljajo strukturne sklade v Romuniji. Samo zunanje posredovanje bo lahko ustavilo te zlorabe, ki se pojavljajo na vseh ravnih. In to strani predstavnikov vladajoče stranke. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod. Gallagher. Hvala lepa. Um, sklad za obnovo je na Irskem predstavljal velik uh, prispevek k miroljubnemu procesu predstavljajo velik delež uh, na severni Irski, kakor tudi drugot in še vedno podpira gospodarsko za ostale regije. Prejšnji teden je namenil 9 uh, milijonov temu, da bi podprl podpiral izobraževanje in pa skupnosti v Slegolu, Monegenu in drugih krajih. Ampak prihodnost je negotova. Parlament je sedaj povedal, da bodo ta sredstva namenjena v drugi namen in uh, upam, da bo naš odhajajoči premijer zagotovil, da ta denar ne bo šel v ZDA rialtas na héireann agus na Breataine go bhfuil siad Torej gre za program, ki ga upravljata irske in pa ameriške agencije. In ne bi smeli te agenciji preprečiti, da še naprej namenja sredstva usmerjenim in pa točno določenim ciljem. Hvala. Dobre, Hvala lepa, gospod Črnecki. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Gospod predsedujoči, dame in gospodje. Prejšnjo nedeljo smo imeli lokalne volitve v, Lit v Litvi. In eh, skupina, ki je zastopala polsko manjšino se je dobro odrezala, kljub temu, da se Poljake v Litvi diskriminira že leta. Nažalost, eh, sovjetske eh, oblasti niso vrnile eh, zemlje, ki so jo ki so jim ga zasegle in tudi možnosti za izobraževanje so za to manjšino omejene. Uh, Eh, namenoma se uh, eh, polski prijemki spreminjajo, ne smejo se uporabljati polske črke in ni možno um, postavljati dvojezičnih napisov po Litvi, kljub dejstvu, da obstaja v to smer priporočilo Sveta Evrope. Kolega, palabra, señor, Najlepše hvala, sedaj pa gospod Vili Mejer.

Eh, skrbi, kaj ti gre za uporabo eh, regionalnih del eh, zahodno-saharske regije. Te vode niso maroške vode in te vode ne bi Evropska unija smela vključiti v svoj sporazum. Na to temo obstajajo tudi sodbe mednarodnih sodišč. Torej, Maroko nima suverenosti varnosti nad eh, temi vodami. Eh, tehnične službe so izrazile svoje pomislike zaradi tega, eh, ker sredstva nikoli niso prišla do prebivalcev Sahare. Zaradi tega smo torej tudi popolnoma proti temu, da se nadaljuje ta sporazum, glede na to, kar se dogaja v Libiji in drugih delih sveta. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tešera. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. Evropski parlament bo kmalo moral zauzeti tudi stališče do preoblikovanja uredbe POSAJ, ki je namenjena najbolj oddaljenim regijam Evropske unije. Gre za to, da se končno upošteva nove danosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. Seveda si želimo, da bi uredba po seji bila tudi bolje izvajana. Trenutno situacijo je treba res prilagoditi dejanskemu stanju v teh najbolj odročnih regijah. V mislih imam predvsem Madeiro. Na Madeiri bomo morali odpraviti ovire, ki še vedno obstajajo pri izvoju predelane hrane. V mislih imam tudi rast oziroma gojenje banan. Tudi gojenje banan je na Madeiri ogroženo zaradi odpiranja tega trga tretjim državam. Enako velja za vinski in mlečni sektor. Tudi te regije bi se morale bolje razvijati in uredbo bi morali temu prispevati. Hvala. Dobre. Hvala lepa. Gospod Batem je naslednji. Gospod predsedujoči. Rad bi vam povedal nekaj v zvezi z zadnjimi dogodki, ki se nanašajo na evropski nalog za prijetje. Številni so bili izročeni, tudi če ni bilo nobenih dokazov proti njim. Sodišča so nemočna, spoh ne morejo obravnavati nobenih dokazov in ne morejo preprečiti nepravičnih izročitev. Sedaj se pripravlja še en tak primer. Miguel Masioso iz našega polinega okraja se sooča z izgonom v Španijo, kjer naj bi ga preiskovali zaradi zločina, ki naj bi ga zagrešil v prihodnosti. Doktor je bil 20 let v Londonu, sedaj pa se bo njegovo življenje lahko postavilo na glavo, zato ker nekdo želi preiskovati zločin, do katerega spoh še ni prišlo. Če kogarkoli zanimamo, bom posredoval vse podatke v zvezi s tem primerom. Kdaj se bo parlament končno začel ukvarjati? z nepravičnostmi, ki se dogajajo prav zaradi evropskega naloga za pete. Hvala. Jo. Hvala lepa. Gospod Kukan je naslednji. Dakujem, pan predseda. Euro... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija mora zauzeti odločno stališče do Belorusije. Čim hitreje. Ne morete komunicirati z režimom, ki ima še naprej politične zapornike, ki ne dopušča svobodnih medijev in civilne družbe. Lukašenkova moč ni neomejena, njegova oblast ni neomejena, zato bi morala Evropska unija izkoristiti to priložnost in tej državi pomagati, da najde pot iz te avtoritarne situacije. Nekdanje komunistične države imajo izkušnje s to vrstnimi režimi, s takšnimi, kot je trenutno na oblasti v Belorusiji. Zato moramo zauzeti stališče, načelno stališče, braniti evropska načela in vrednote. Javno bi morali povedati, da so bile volitve prirejene, zamrzniti bi morali tudi premoženje vseh članov Lukašenkovega režima. Evropska unija bi morala stopiti v stik s tistimi ljudmi, ki delijo naše vrednote. Ponuditi je treba alternativo trenutni situaciji. Gre za državo, ki vlada autoritarni režim in takšna država nima prihodnosti v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Legrip. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sama bi rada govorila o paktu o konkurenčnosti in konvergenčnosti. Nekaj dni nas loči od vrha evroobmočja, ki bo potekal 11. marca, zato se mi zdi nujno potrebno podariti to, da je že sama zamisel o paktu konkurenčnosti in konvergenčnosti dobra zamisel. To je zamisel, ki smo dolgo časa pričakovali. Zakaj gre? Ta pakt o konkurenčnosti ni in tudi ne bo, vsaj po mojem mnenju, vsaj v različici, kot se trenutno obravnava, o kateri se pogaja. Ne gre samo za en dodaten dokument ali katalog pobožnih želja, ki se ne bodo nikoli uresničile. Gre za slavnostno potrditev tega, da je treba poglobiti gospodarski stebr monetarne unije. Šlo bo za kakovostni preskok, ki bo poskrbel za večjo konvergenčnost gospodarstva v evroobmočju. Šlo bo tudi za dvig vseh teh gospodarstv na višjo raven, tudi na tistih področjih, ki so pod nacionalnim nadzorom, zlasti, če gre za sektor, je, ki bi lahko povečali našo konkurenčnost. Svetovni gospodarski okvir je trenutno tak, da moramo povečati konkurenčnost naše regije na svetovni ravni. To pa lahko dosežemo samo, če se bomo borili proti javnemu dolgu, če bomo zagotovili stabilnost valute in če bomo približali svoja gospodarska, davčna in socialna načela in politike. Nekateri so nasprotovali medvladni metodi, podarjali metodo skupnosti. Te razprave so po mojem mnenju nepotrebne in predvsem ločene od vsega tistega, kar skrbi naše državljane. Predsednik eh, Van Rompuja smo slišali reči, da bo bodi si sprejet ukrep na ravni unije ali pa ukrepa ne bo hvala. Hvala lepa, gospod Legrip, sedaj pa gospod Cikirski. Vyjątkowy zbieg okoliczności, bo będę mówił o tym samym temacie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom pravzaprav o isti zadevi, čisto po naključju. Pakt o konkurenčnosti je namenjen temu, da se izpeljajo strukturne reforme, ki bodo povečale konkurenčnost v evroobmočju. Da se bo povečalo tudi zaupanje v evroobmočju. Nekaj določb v tem paktu je koristnih, predvsem tiste, ki se nanašajo na reformo pokojninskega sistema, na zmanjševanje dolga, vendar se moramo zavedati tudi nevarnosti, ki pretijo način, kako je bila pripravljena ta pobuda, brez širših posvetovanj, ni ravno najbolj zaželjen. Predvsem Nemčija in Francija naj bi po mnenju nekaterih ravnali in ukrepali samostojno, brez sodelovanja ostalih partnerjev. Na ta projekt gledajo kot na še en poskus za to, da se vzpostavi Evropa dveh hitrosti kjer bi imeli visoko konkurenčno jedro in ostale. Čeprav so tudi evropske države, ki niso članice evroobmočja, bile povabljene k razpravi, to zgolj taktična poteza. Ta pakt vnaša nekatere zelo stroge zahteve. To bi lahko privedlo evroobmočje do grožnje valuti. Hvala. Kolega Sikerski. Hvala, gospod Sikerski. Zdaj pa smo prišli do konca tega dela razprave. Gospa Barbara Matera je sicer še na seznamu za enominutne govore, ampak kot vidim,